Now, dear colleagues, we Spoštovane kolegice in kolegi, čaka nas glasovanje. Glede na to, da nekoliko zamujamo, obrazložitve glasov ne bo takoj po glasovanju, obrazložitev glasov bo potekala ob koncu razprave danes zvečer. Naslednja razprava, oziroma razprava o naslednji točki, se bo začela takoj, ko zaključimo z glasovanjem. Prehajamo pa na prvo poročilo, poročilo gospoda Denanoja, poimensko glasovanje, eno samo glasovanje, glasujmo. And okay. I guess the applause is for Očitno je aplaus namenjen nekaterim kolegom, ki z zamudo prihajajo v dvorano. Glasovanje je konec. Poročilo je sprejeto. Naslednje glasovanje, poročilo gospe Ulfskog, sklepa o ustanovitvi odbora za socialno zašito, eno samo glasovanje, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo, prav tako poročilo Ulfskog, sklep o ustanovitvi odbora za zaposlovanje, eno samo glasovanje, glasujemo po imensko, glasujte prosim. Well, colleagues, it's a roll call. Kolegice in kolegi, poimensko glasovanje smo imeli. Glasovanje je, je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Olbrih Toma, sprememba večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020, glede za glasovanje o soglasju, poimensko glasovanje, potrebujemo kvalificirano večino. Glasujte, prosim. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto brez kakršnega koli dvoma. Sedaj pa resolucija ob stoti obletnici armenskega genocida, skupni predlog resolucije sedmih skupin, več predlogov sprememb. Predlog dve, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe tri, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe pet, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Zelo jasno je bilo zavrnjeno, kolegice in kolegi. Dobro, če že ustrajate, potem bomo preverili. Predlog spremembe številka 5 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tako da smo potrdili. Predlog 6, kdo je za? Proti? Vzdržani? Tu pa bomo morali preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu spremembe številka 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe številka 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Najlepša hvala. Sprejeto za veliko večino. Najlepša hvala. In zdaj prehajamo na zadnje glasovanje. Gre za resolucijo o mednarodnem dnevu Romov in za priznanje dneva, spominskega dne za genocid. Sedem skupin je podalo predlog resolucije in imamo dva predloga resolucije. Poimensko bomo glasovali. Prvi predlog spremembe, to je poimensko, kot rečeno, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Celotno resolucijo dajem na glasovanje poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Hvala lepa. So, the votes are closed. S tem smo zaključili glasovanje. Nadaljujemo z objavami in sicer bom te povedala v Nemčini. Počakala pa bom, da bodo kolegi in kolegice zapustili dvorano. Prosim pa vas, če lahko hitro zapustite dvorano, tako da